o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prihodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Beseda ima najprej poročevalka Tanja Fajon. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovani podpredsednik Evropske komisije, gospod Baro in vsi navzoči. Evropski parlament odločno podpira ukinitev vizumskega režima za vse države Zahodnega Balkana to je tudi naše glavno sporočilo ki nas je vodilo med pripravo poročila. ob tem bi se rada posebej zahvalila poročevalkam v senci poslankam in poslancem saj brez njih ne bi mogla doseči takšnega rezultata. prav tako bi se rada zahvalila svetu in komisiji za skupno delo ki bo gotovo dobra podlaga za prihodnje sodelovanje na tem področju še posebej po uveljavitvi lizbonske pogodbe ko bo parlament soodločal o vrsti postopkov. vizumski režim je predolgo izoliral državljane zahodnega balkana ki imajo danes manj pravic kot so jih imeli včasih um, nekdanje jugoslavije do prostega potovanja. mladi iz držav zahodnega balkana danes vedo o evropi skoraj tako kot v ameriki z interneta in s televizije. ker prihajam iz slovenije lahko spomnim da je prav slovensko predsedstvo v začetku leta dva tisoč osem um, pet let po podpisu solunske agende ki prebivalcem zahodnega balkana zagotavlja jasno evropsko perspektivo začelo proces liberalizacije vizumskega režima zadovoljstvom pozdravljam predlog komisije za odpravo vizumov za makedonijo srbijo in črno goro in še posebej z zadovoljstvom pobudo slovenije ki so jo države članice odločno podprle da državljani teh držav lahko začnejo svobodno potovati v države schengenskega območja z devetnajst decembrom januar eh, dva tisoč deset bi predstavljal logistično težavo saj mnogo državljanov teh držav prav v času novoletnih božičnih počitnic potuje na obisk k sorodnikom eh, ki živijo v državah članicah. odprava vizumov bo močno prispevala k in koristila regionalnemu sodelovanju in premagovanju etničnih delitev eh, graditev kulturnih socialnih gospodarskih in političnih mostov spoštovani kolegice in kolegi odprava vizumov za tri države je zelo dober korak v pravo smer vseeno pa bi bilo treba državam in tu bi posebej rada opozorila ki so bile izpuščene iz okvira oprostitve vizumov dovoliti da se temu pridružijo takoj ko bo to mogoče ko bodo za to pripravljene govorim seveda o bosni in hercegovini in albaniji ne smemo dopustiti da obstajajo še bolj izolirane da bodo postale še bolj izolirane ko bodo njihove sosede uživale možnost nemotenega potovanja v evropsko unijo. seveda morajo biti za to pripravljene ne gre za nikakršno zniževanje kriterijev državljanom obeh držav želimo poslati jasno politično sporočilo čakamo vas spodbuditi morate svoje vlade da napravijo svoje naloge mi pa bomo storili vse da ne bo odlogov ki bi jih povzročil proces odločanja v evropski uniji. lahko rečem da je tak pristop dobil zelo široko podporo v dveh odborih eh, tako v zunanjepolitičnem odboru kot v mojem matičnem odboru za državljanske svoboščine notranje zadeve in pravosodje dodala bi še da bom jutri po glasovanju um, prosila za besedo in predstavila še posebno politično izjavo skupno izjavo parlamenta in sveta evropske unije ki odločno podpira odpravo vizumov za vse države zahodnega balkana. v njej o kateri bomo jutri prav tako ločeno glasovali pozdravljamo na eni strani datum odprave vizumov za makedonijo srbijo in črno goro z devetnajst decembrom obenem pa evropsko komisijo pozivamo k čimprejšnji pripravi predloga za odpravo vizumov tudi za bosno in hercegovino in albanijo ko bosta državi izpolnili pogoje. sami pa se zavezujemo da bomo predlog obravnavali po hitrem postopku. želela bi da bi bil jasen še jasnejši datum odprave vizumov za bosno in hercegovino in albanijo vendar se zavedam zahtevnosti postopkov in upam da je realistično mogoče pričakovati odpravo vizumov že poleti. samo še zaključek bi prosila ne smemo pozabiti tudi na kosovo da ne bo ostal črna luknja na zemljevidu. Ja. politično odgovornost za končanje procesa vizumske liberalizacije in jutri pričakujem široko podporo v evropskem parlamentu. hvala. Herzlichen Dank. Nächste. Hvala lepa. Gospa Koraca Bild, imate postopkovno pripombo? Mikrofon, prosim. Želela bi povedati, da švedsko predsedstvo danes ne more biti zastopano na, ravni, na ministerski ravni, kakor bi se to želeli. Čeprav razumem, niso bili povabljeni. Povedano je bilo, da ni potrebe potem. Rada bi spomnila na to, da je švedsko predsedstvo spodbujalo proces vizumske liberalizacije za Zahodnji Balkan in to od vsega začetka. In vem, da se poročevalka Fajonova strinja z menoj. Morali bi imeti možnost uh, um, da se jim zahvalimo. Njim gre zahvala za skupno izjavo sveta in parlamenta na to temo, ki jo podpira tudi komisija in to je enkratno v zgodovini te institucije. Želim si razlage, zakaj se je to zgodilo in želim si, da gre v zapisnik, da minister ni bil tukaj, ker ni bil povabljen. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa.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 pri tej temi zelo aktivno. Kakor je povedala gospa Fajon, imajo sedaj številni državljani možnost iz eh, Zahodnega Balkana, zlasti mladi ljudje, se bodo sedaj lahko udeleževali izmenjav in spostavljali stike v Evropi, ki je ne poznajo dobro. Ta predlog je zgodovinski. Gre za zgodovinski dogodek v vizumski politiki Evropske unije in zakonodajni predlog pozdravljamo. Prav tako pozdravljamo to, da je bil predlog dobro sprejet v svetu in v parlamentu. Vemo, kakšen politični učinek ima ta predlog, vemo, kako občutljivo je to vprašanje. Vsi državljani eh, v državah Zahodnega Balkana so prizadeti. Razumem stališče parlamenta in v povezavi s tem bi želel povedati naslednje. Potrjujem voljo komisije, da je potrebno spoštovati kriterije, ki so bili določeni v časovnice za vse prizadete države. nekdanja republika Makedonija, je že bila pozitivno ocenjena. Dialog je bil z njo končan. Kar se tiče Srbije in Črne gore, tukaj je komisija opravila eh, misije v te države in eh, ugotovljeno je bilo, da so vsi kriteriji iz eh, časovnega načrta bili izpolnjeni in to na pravilen način. Kar se tiče Albanije in Bosne in Hercegovine, bomo postopali na enak način. Veliko napredka je bilo doseženega, ampak Bosna in Hercegovina te Albanija še nista izvedli vseh potrebnih reform za to, da bi lahko dobili vizumsko liberalizacijo. Ampak kot je povedala gospa Fajon, za te države je velika spodbuda to, da lahko občutijo, da njihovi sosedi že imajo odpravo vizumov. In še enkrat lahko potrdim, da bom naredil vse, kar je v moji moči, zato da bosta Albanija in Bosna in Hercegovina k malu dosegli odpravo vizumskega režima. Parlament eh, pozivam, da naj v luči Lizbonske pogodbe in eh, nove pristojnosti na področju zunanje politike podpira prizadevanja eh, za odpravo vizumov in da sledi tudi predlogom komisije. Kajti, če parlament ne bi postopal tako, bi to ustvarjalo zmedo, ustvarili bi napačna pričakovanja in vse skupaj bi pripeljalo do dodatnih zamud pri izvajanju reform. Albanijo in Bosno želimo v prilogi ena in še enkrat podarjam to, da se Evropska unija zavezuje k temu, da bo podpirala državi pri izpolnjevanju kriterijev in da podpira končni cilj odprave vizumov v skladu s postopkom. Komisija podpira skupno politično izjavo, ki potrjuje takšno ureditev. Ko bo šlo za drugo fazo liberalizacije vizumskega režima za Albanijo in Bosno, želimo si, da bi se to zgodilo kar se da hitro. Gospa predsedujoča, to je dejansko pomembna točka balkanskim državam bomo na ta način pokazali, kako Evropska unija posveča pozornost njihovim željam in prizadevanjem. Hvala lepa, naslednja je Sara. Latford v imenu odbora AFED. Tri minute. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zaveze, ki so izražene ki so izražene v končnem poročilu in ki ga podpira skupna izjava sveta in parlamenta, je bil že večkrat eh, citiran. Želimo dati brezvizumski režim vsem ljudem Zahodnega Balkana. To ni nekakšna altruistična poteza, to je nujno potrebno, saj. Uh, bomo spodbujali varnost v najširšem pomenu besede. Ljudje, ki so svobodni in ki lahko prosto potujejo, so zavezani miroljubnim rešitvam in niso več plen eh, nacionalizma, ki ogroža varnost. Vsi smo bili ganjeni um, s pričo posnetkov in uh, proslav 20. obletnice Berlinskega zidu. Vizumske omejitve ne moremo primerjati z zidom. Še vedno so meja zaradi meja komunikaciji in gibanju nas vse obsegajoč pristop bi moral pokazati spremembe, ki so bile eh, dosežene ob 16. obletnici Dajtonskega sporazuma. Zahvaljujem se poročevalki Fajonovi za njeno poročilo in za to, kako je vključevala poročevalce v senci v obdobju zadnjih dveh mesecev. Prav tako se zahvaljujem svetu in še zlasti švedskemu predsedstvu za njihovo opravljeno delo. Pomagali so nam pri tem, da, bi dobi, da smo dosegli dogovor o izjavi, ki potrjuje končni cilj brezvizumskega režima za vse države Zahodnega Balkana, kar se da hitro in upam, da se bo to zgodilo še leta 2010. če ne bomo dosegli tega brezvinskega režima, bomo ogrožili varnost in stabilnost v tej regiji. Prav tako smo izrazili zavezo v poročilu poročevalke Fajonove, da se bomo zavzemali za vizumsko eh, liberalizacijo tudi za Kosovo. Režim, ki je podoben eh, tistemu, ki ga bomo sedaj uvedli za prostale zahodno-balkanske države. Rada bi izrazila tudi upanje, da bo vlada Združenega kraljestva, ki ni vključena v trenutni sklep eh, oziroma v, šengensk, v trenutno šengensko območje, da bo tudi Združeno kraljestvo ubralo enako pot. Počutila sem se nekako šizofreno, ko sem se ukvarjala z temi temami, saj sem eh, britanska poslanka. Prav gotovo bi bilo dobro tako za Evropsko unijo, za regijo Zahodnega Balkana, če bi Združeno kraljestvo sledilo Evropski uniji kar se da hitro. Še enkrat bi zaključila z zahvalami poročevalki Fajonovi. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Kot eh, prva ima besedo gospa Koraca Bilca, dve minuti v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Evropska ljudska stranka želi pospešiti vizumsko liberalizacijo za vse države Zahodnega Balkana do julija 2010. Podpiramo predloge, da bi sprostili vizumski režim nekdanji Republiki Makedoniji, eh, Črnjegori in Srbiji do božiča letošnjega leta razumemo tudi prošnjo in želje eh, Bosne in Hercegovine ter Albanije. Mlada generacija je zaprta in izključena in se počuti kot v zaporu. Njim sporočamo, smo na vaši strani, smo pripravljeni, ko boste vi pripravljeni. Obžalovanja vredno je, da. Smo pustili zadaj Albanijo in Bosno in uh, v bistvu imajo sedaj one odgovornost za to, da ne bo prišlo do dodatnih zamud. Naj izpolnijo kriterije, kar se da hitro in vemo, da komisija pomaga pri tem procesu. Gospa predsedujoča, nažalost moram povedati, da me žalosti, da je trajalo tri mesece, da smo se morali tri mesece pogajati z levico te hiše, da naj dela v skladu z pogodbami. Ali je to bilo tako zapleteno? Konec, eh, končno so tudi oni razumeli, da Evropski parlament ni nad zakonom. Z vsem spoštovanjem do mojih odličnih kolegov moram opozoriti na ta nekonstruktivni odnos. Ni nobenih eh, čarovni ali bližnic. Tukaj nismo zato, da bi nabirali točke, tukaj smo zato, da bi dosegli rezultate za naše državljane in za državljane Zahodnega Balkana. Naj bom jasna. Kakršenkoli umestni status ne pospešuje postopka, ne pritiska na svet, ne pritiska na komisijo in ne pošilja nikakršnih močnih političnih sporočil. Rada bi zaključila z naslednjim. bila sem v Sarajevu in eh, mojim prijateljem tam pravim zavezana, sem predsedujoča prekira, prekinja govornico. Naslednje je gospod Moraješ v imenu socialdemokratov. Um, predsedujoča, do leta 2008, ko je nastopilo slovensko predsedstvo, ni bilo doseženega dovolj napredka pri tem, kar je komisija pravično ime, imenovala zgodovinski prehod na brezvizumski režim za Zahodni Balkan. Kakor je pravilno povedala gospa Latvord, obstajajo praktični razlogi, zakaj je to pomembno za nas v imenu skupine. Eh, Socialdemokratu bi se želel zahvaliti poročevalki Fajonovi za delo, ki ga je opravila. Evropsko unijo je premaknila bliže končnemu cilju brezvizijskega režima za vse države Zahodnega Balkana. To je, bilo nadalje, to je bilo narejeno v sodelovanju z poročevalci v senci, z komisijo in z svetom. Eh, Brezvinski režim bo prinesel koristi vsem stranjem. Um, ehm, moramo pa zagotoviti podporo parlamenta pri tem, da bodo izv, izvajane reforme v teh državah, tako, da bodo na zaslužen način dobile brezvizumski režim. Eh, naloga poročevalke je bila eh, to, da poskrbi za napredek in eh, to je naredila v izjavi, ki jo je spogajala za svetom. Ta izjava si želi oziroma govori o brezvizumskem režimu za Makedonijo, Srbijo in Črnogoro in prav tako ponuja tudi možnosti za Bosno in Albanijo ter odpira vrata za Kosovo. Upam, da bo ta izjava dobila široko podporo v tej hiši. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Lunaček za eno minuto za zelene. Hvala lepa. Eh, priključujem se predhodnemu govorniku, zahvaljujem se obema eh, poročevalkama, eh, gospe Fajonovi, gospe Latford, tako za obor AFET, kot tudi za uh, LIBE in vsem drugim poročevalcem v senci. Mislim, da smo uspeli dobiti takšen predlog, da smo dobili celoten svežen, ki velja za vse ljudi celotnega Zahodnega Balkana in nikoga ne bomo pustili pred vrati. Um, kakor je povedal komisar Baro, upam, da boste tudi v svetu uveljavili to, da je tudi za Kosovo končni cilj brezvizumski režim in upam, da se bo dialog začel. Upam pa, da se bo um, za Bosno in za Albanijo vsaj do konca naslednjega leta sprostil vizumski režim. Meni bi bilo všeč, če bi se to zgodilo že prej. Še nekaj bi rada pojasnila. Seveda gre za implementacijo, ampak slišala sem, da v Srbiji vse še ni pravilno izvajano. Zanima me, kako vi to ocenjujete. Menim, da je pomembno, da je vse pravilno izvajano hvala lepa uh, za vsem sodelavcem. Hvala lepa. Naslednja je gospa Pak, dve minuti. Spoštovani kolegi in kolegice, pred 20 leti so moji sodržavljani iz shodne Nemčije dobili eh, možnost eh, prostega gibanja in samo nekaj let kasneje je Miloševič prekinil prosto gibanje za Srbijo in za celotno preostalo regijo. Uh, koliko krat smo v tej hiži od leta 2000 v izjavah, v zaslišanjih, eh, v razpravah zahtevali vizumsko svobodo za narode Zahodnega Balkana. Vemo, da Evropska unija kot takšna tega ne more doseči. To mora doseči nacionalne vlage, mi pa moramo odpraviti strahove naš, med našim prebivalstvom. Kriminalci so posod in ti potrebujejo vizumov, tako ali tako lahko prekoračijo meje. Tukaj gre za mlado generacijo, ki bo z brezvizumskim režimom lahko končno potovala tja, kamor želi in kjer jih želimo mi. Zato me veseli, da so državljani Srbije, Makedonije in Črne Gore lahko sedaj končno spet prosto potujejo. Kakšno veselje. Vendar pa tukaj obstaja tudi kanček žalosti, da Kosovo, Bosna in Albanija še niso tako daleč. Vendar pa pričakujemo, da bo komisija decembra prepoznala velike velik napredek, ki ga je dosegla Albanija in da bo priznala tudi to, da se je tudi v Bosni in Hercegovini veliko izboljšalo. Nažalost, v Bosni in Hercegovini obstajajo politiki, ki jih malo briga o interese njihovih državljanov, saj vedo, da oni tako ali tako lahko potujejo brez vizumov. Menim, da moramo poskrbeti tudi za to, da bo to za te državljane možno že naslednje poletje. Upam, da bo gospod Barov pri tem pomagal. Ne smemo pa pozabiti na Kosovo. Ta država ne sme ostati črna luknja obvezani smo pomagati Kosovo pri doseganju kriterijev. Sama država tega ne bo mogla doseči. Gospe in gospodje, eh, brezvizumski režim je zelo človeško dejanje in upam in eh, srečna sem, da smo vsi bili v stanju doseči to za te države. Hvala lepa za pomoč tudi gospodu Baroju. Hvala lepa. Gospa Gonca, eno minuto. Evropa, Evropa, Unijo, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija je projekt miru in vemo, da je integracija lahko zelo učinkovito sredstvo za doseganje miru. Sedaj imamo ta inštrument v naših rokah, tudi kar se tiče Zahodnega Balkana. Zahodni Balkan uh, ima za seboj dolgo in žalostno vojno in uh, sedaj je čas, da naredi korak naprej pomembna pomoč je pri tem lahko odprava vizumske obveznosti. Že predhodni govorniki so povedali, kako pomembno je, da imajo mladi ljudje možnost, da lahko prosto potujejo. Prav gotovo je to tudi sporočilo zaupanja, če tem državam eh, odobrimo brezvizumski režim. Te države se na ta način lahko približajo Evropski uniji, prav tako pa je to pomembno z vidika varnostne politike. Pomembno je to tudi zato, ker moramo preprečiti, da bi nastal razkol v tej regiji. Hvala lepa, gospoda Busutila ni. Tako da je naslednja gospa Buskurt. Minuto. Jutri bo Evropski parlament glasoval o odpravi vizumskega režima za kratkoročno gibanje za države Zahodnega Balkana. Ne bomo pa zajeli vseh držav 1. januarja. Žal bomo na predlog komisije diskriminirali med prebivalstvom v Bosni in Hercegovini. Tisti, ki imajo hrvaški ali srbski potni list, bodo lahko potovali brez vizumov v Evropo. Bosanski muslimani pa ne bodo mogli in mislimo, da je to boleče glede na zgodovino te države. Jutri bi parlament moral poslati sporočilo BIH in Albaniji, da morajo izpolniti kriterije, da bi lahko tudi oni dosegli odpravo vizumov. Takoj, ko bodo kriteriji izpolnjeni, pa menimo, da bi morali tudi izpolniti odpravo viz. Veliko je bilo storjenega, kar se izpolnjevanja kriterijev tiče in pozivamo Evropsko komisijo, da pomaga BIH in Albaniji, da izpolnite kriterije kar se da hitro. Gospod Taler, minuto in pol. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Ukinitev viz prebivalcem Zahodnega Balkana za potovanje v Evropsko unijo ima ob tehnični dimenziji tudi izrazit političen naboj in pomen. Danes smo upravičeno proslavili dvajsetletnico padca berlinskega zidu in realnega socializma v našem parlamentu v skopju podgorici in beogradu pa bodo za letošnji božič in novo leto končno proslavili padec skoraj dvajsetletnega vizumskega zidu ki jih je ločeval od nas v evropski uniji. skoraj dvajset let je namreč večina prebivalcev bivše jugoslavije živela brez možnosti da prosto potuje po evropi kot so bili tega vajeni prej ko so bili še državljani propadle socialistične federacije ta eno generacijo dolga izolacija je začela puščati hude posledice in skrajni čas je da jo končamo makedoncem črnogorcem in srbom pa se morajo pridružiti čim prej v letu dva tisoč deset tudi bosanci in hercegovci albanci ter kosovarji šele to bo omogočilo novim generacijam v teh državah da končno vidijo in okusijo zunanji svet navežejo stike z ostalimi evropejci prispevajo k razvoju evropskih vrednot doma in usposobijo svoje nacije za polnopravno članstvo v naši skupni evropski zgodbi evropski uniji. kot poročevalec evropskega parlamenta za makedonijo te dni dobivam veliko klicev ljudi iz različnih balkanskih držav. jasno in glasno bi jim rad zagotovil vaše brezvizno potovanje v eu ni zamenjava za vaš vstop v eu vaše svobodno potovanje v eu je vaš korak k polnopravnemu članstvu v eu. hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye, pritegnite pozornost predsedujoče. Prva govornica, prosim, minuta. Eh, eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi čestitala poročevalki pa tudi poročevalcem v senci. Naj povem naslednje. 20. obletnica paca Berlinskega zidu je zelo pomembna. Pomembno pa je tudi, da zrušimo zid za državljane Zahodnega Balkana. Zato bi radi to pobudo pozdravili. Vendar pa gre samo delno za tehnično vprašanje. Prav tako moramo dati jasen politični znak. Podpiram skupno izjavo, kajti tako institucije izražajo to, da se zavedajo svojih obveznosti in da bodo te obveznosti tudi izpolnile. Države Zahodnega Balkana pa morajo po drugi strani izpolniti tudi svoje obveznosti. Petišen. Gospod Fos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da smo z državami Zahodnega Balkana na dobri poti približevanja zaradi sprostitve vizumskega režima in to bo vodilo k stabilnosti. Prav tako pa cenimo tudi storjena prizadevanja. Zdi pa se nam tudi dobro, da obdržimo jasna pravila in tudi zahteve, ki so potrebne za to, da se tega držimo. Zato se zahvaljujem predvsem prizadevanjem kolegice Korace Bild. Vse ostalo bi bilo po mojem mnenju jasna bruseljska odločitev, ker bi se odrekli jasnemu sistemu in bi ne bili pošteni do prizadetih v balkanskih državah, pa tudi ne bi bili pošteni do naših državljanov. In politični signali ne spadajo v prilogo direktive ali uredbe. Biti moramo jasni. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Lukaševska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vesela sem, da bodo državljani Zahodnega Balkana lahko prosto potovali po EU. To bo olajšalo stike med ljudmi in izboljšalo tudi ozračje za podjetja. Ne smemo pa dovoliti, da bi izolirali naše vzhodne sosede. Ne smemo jim odreči priložnosti, ki jih ponujemo drugim. Tudi za njih moramo izdelati jasni načrt in jasne kriterije, da bi izboljšali režim tudi za to regijo. Kajti na vzhodu se ljudje srečujejo z dolgimi postopki in visokimi stroški in to omejuje možnost sodelovanja z regijo. Spomnimo se tudi, da bomo leta 2012 imeli Evropsko prvenstvo v nogometu na Poljskem in Ukrajini in to bo takrat posebnega pomena. Na, Preda. Gospod Preda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad izpostavil, kako pomemben je prost pretok ljudi. In to je na temeljnih sloboščin. Rad bi izpostavil, da je veliko državljanov Zahodnega Balkana veselih, da bodo to pravico dobili. Zato pozdravljam to dejstvo. Rad pa bi opozoril, da to poročilo nič ne pravi o vzhodnem partnerstvu, o eni od vzhodnih držav, o Moldaviji tudi Moldavija je dosegla politični napredek in mislim, da bi jo morali vsaj omeniti. Najdebelejši zid na vzhodu je med Romunijo in Moldavijo in mislim, da moramo to poštevati in obžalovati. Hvala lepa. To so bili govorniki po postopku Catch DI. Sedaj pa gospod Baro v imenu komisije, prosim. Eh Hvala lepa, gospa predsedujoča. In hvala lepa vsem govornikom, ki so nas splošno rečeno podprli naš pristop, kot pravi, vizumov za prve tri države Zahodnega Balkana. Veliko govornikov je izpostavilo dejstvo, da je prost pretok ljudi nekaj, kar je zelo zaželeno. To je dobro tako za Zahodni Balkan kot za EU. Gospod predsedojoči, rad bi se zahvalil vsem govornikom, še prav posebno poročevalki gospe Fajon. Rad pa bi povedal sledeče. Ker smo, kar se Črnagore in Srbije, že sprejeli pomembne odločitve prav tako za Makedonijo. Nismo popustili tudi pri Bosni in Albaniji, pomagali jima bomo, prednedavno jim smo jo obiskali. Mislim, da bi hitro sprejetje te resolucije bilo dobro za to, da bi lahko tudi hitro odpravili vize za druge države, še prav posebno, mislim tukaj na Albanijo in Bih. Ne Ne bi pa želel pozabiti tudi na Kosovo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobi dve minuti poročevalka, gospa Fajon. Hvala lepa. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaš prispevek, ki dokazuje, da Evropska unija odločno podpira liberalizacijo vizumov za vse državljane Zahodnega Balkana. Obžalujem, da švedskega ministra ni bilo tukaj, ker sva zelo dobro sodelovala. Pozdravljam zavezo komisije, da bo storila vse, da bi pospešili postopek za Bosno in Hercegovino in Albanijo. In želela bi si, da bi obe državi vstopili v brezvizni režim, ko, bodo, ko bosta izpolnili kriterije, kar se da hitro. Upam, poleti naslednje leto. Želim reči, da sem vključila vse v to. Zavedam se, kaj je zapisano v pogodbah, vendar pa tukaj smo v parlamentu in politiko skušamo upravljati in izvajati po naših najboljših močeh. Še enkrat, strinjam se in pozdravljam odpravo viz za Srbijo, Črnogoro in Firom 19. decembra in resnično še želim, da bi tudi Albanija in Bih lahko sledili kar se da hitro govorimo o usodi mlade generacije. Naša politična odgovornost je, da končamo ta postopek vizumske liberalizacije in najti moramo rešitve tudi za prebivalce Kosova. Hvala lepa za dobro sodelovanje. Hvala lepa, gospa Fajon. Tako, zaključili smo s to točko na dnevnem redu, glasovali. O tem bomo jutri ob 11. do podne. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje.